imamo eh, poročilo gospoda Tarana in s tem eh, vabim poročevalca naj nam v štirih minutah razloži, zakaj gre. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pravijo, da je denar pomemben in čas je denar in zato je zelo pomembno, da imamo letni proračunski postopek zelo jasen, zato so se vsi poglaviti udeleženci lotili tega dela zelo resno in vsi poročevalci so delovali v skladu s poslovnikom, eh, ki pa so pogosto zelo toga. Vendar smo imeli veliko konstruktivnih razprav, čeprav je bil odmerjeni čas žal prekratek pa vendarle obstajajo tudi poglaviti dejavniki zunaj tega postopka, ki, naprimer Evropska komisija, ki terja od parlamenta, da preprosto spoštuje pravila igre in se drži roko. Upamo, da bo ta zadeva torej jutri šla skozi, da bomo sprejeli predlog. Res pa je, da je veliko medinstitucionalnih dogovorov, džentlmenskih dogovorov, posebnih dogovorov strani komisije kjer se že generacije pred nami določene zadeve dogajajo in dogovarjajo mimo tega parlamenta. In dejstvo je, da potem tudi nimamo pravi pogajanj, ker nimamo manevrskega prostora, ne moremo zahtevati več ali manj sredstev. Uh, Eh, od tistega, kar je nekako poprečno odmerjeno in to so bili nekako najtežji vidiki našega delovanja. Zato veliko hvale namenjam vsem, ki so sodelovali z nami iz generalnega sekretarijata, direktorata, v različnih skupin eh, sekretarjev, eh, poročevalcev v senci in predsednikom odboru se tudi velja zahvaliti za vse to, kar smo opravili. Tu stoji pred nami sedaj pripravljeno poročilo. E, žal je treba vedno usklajevati potrebo po tem, da bi čim več prihranili in po drugi strani poskrbeli za potrebe normalnega delovanja te hiše. To je marsikdaj povzročalo zelo razumete razprave, iskali pa smo kompromise in jih v večini primerov tudi našli. Vse ostalo pa je del demokratičnega glasovanja v odboru za eh, proračune in kot ponavadi se sam zanašam na tako demokratično glasovanje, kar priporočam tudi drugim. Potem je tu manjši uh, Eh, problem eh, kot ponavadi interna, internalizacija eh, transportnih storitev. Odbor je zahteval, da se določena sredstva pojavijo na strani rezervacij in to pomeni, da se bomo o tem spet pogovarjali in se čez čas ponovno odločali o tem, ali bomo ta sredstva spet pridržali ali jih uporabili in eh, mislim, da bo marsikaj ostalo eh, v okviru diskrecijskih pravic predsedstva, kar pa menim, da je v nasprotju s poslovnikom. Ne vem, kako bi to napako odpravili, upam pa iskreno, da mi ne bo treba naslednjič spregovoriti v duhu žaljivk. Naj se ob tej priliki zahvalim še naši odlični prevajalski službi, ki je zelo dobro delovala in naj vam povem, morda ne veste, da je storitev eh, Google Translate črpala svoje znanje predvsem iz naših prevajalskih služb. Zato upam, da smo dobili optimizirano besedilo, ker pa nikoli nimamo dovolj denarja in eh, morda tisti, ki a, eh, nimajo dovolj denarja za te storitve, tiste bi rad pozval, naj sami prispevajo sredstva k temu, da se zadeve uredijo in morda kaj naredijo za ston, potem se bodo morda zavedali vrednosti opravljenega dela. Dejstvo je, da imamo tukaj šalo na stran veliko pomembnih tem, vključili smo tudi javna naročila in številna druga poglavja na vašo zahtevo in eh, po teh eh, zadevah eh, moram reči, da smo se vsi zelo potrudili in upam, da boste jutri to poročilo izglasovali. Hvala lepa, gospod Rubik. Hvala lepa, uh, gospod predsedujoča. Zahvaljujem se kolegu Tarandu, ki je bil poročevalec za Evropski parlament in za proračun leto 2017. Um, Zauzel je uravnotežen pristop in mislim, da je bistveno prispeval k temu, da smo lahko dosegli sporazum, da smo tako lahko sklenili, kakšen bi naj bil proračun, ki je je, so ga že predsedniki držav in vlač, vlad uh, okrnili za 4 odstotke in ki predvideva, da bo v medosebjem se zmanjšalo število za 5 odstotkov. Vemo, da moramo zelo odgovorno ravnati z davkoplačevalskim denarjem. Imamo 20 odstotni delež, ki ga pravzaprav zauzemamo v upravnih stroških in tukaj smo izdatke zmanjšali za 19,6 odstotkov. V zadnjih osmih letih se ne morem spomniti, da bi dosegli tako nizko številko. Um, tudi to povišanje seveda zaradi dodatka, zaradi varnosti predstavlja ni cele 6 odstotkov. To je bistveno pod inflacijsko stopnjo. In tudi, če pogledamo redne odhodke, um, so ti višji letos za 1,4 odstotka kot lani. Torej, to je zelo varčen proračun in kljub temu bi se um, tukaj obrnil na vse poslance in poslanke, da izkoristijo vsake možnosti za dodatno varčevanje. Imamo veliko področji, kjer imamo zgornje meje in ni treba, da vsak vedno izkoristi vsako mejo. Imamo veliko možnosti, kjer lahko sami odločamo. Lepo pri Evropskem parlamentu je to, da je velika odgovornost pri posameznem poslancu Evropskega parlamenta, kako uravnava svojo finančno situacijo, ali veliko dela ali malo delo. To, njegov mandat je prost to, in to nam marsikaj omogoča. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, hvala lepa za minuto, gospod Denano. Najlepša hvala. Eh, to poročilo je šlo v dobro smer, tudi eh, poročevalci senci so dobro sodelovali in kot rečeno, imeli smo zelo premalo časa in se potrudili po najboljših močeh, da bi v tej fazi izdelali nek razumen izdelek. Glede končne bilance vsega, kar smo si prizadevali, lahko rečem, da smo žal morali slediti v tečenemu postopku in nismo vsega mogli storiti, kot smo si želeli. Mislim, da se bo lahko eh, zadeve nadaljevale naprej, sicer smo uspeli doseči majhno povečanje celih 4 odstotka in eh, lahko si podrobne ogledate zadeve v poročilu. Tudi vprašanja varnosti so bila upoštevana. Ne morem pa dovolj ustrati na tem, da je treba jasno razločevati investicije in sama sredstva, ki so namenjena nujnemu funkcioniranju zadev. Mislim, da te zadeve zaenkrat še niso jasno prikazane in da bo to treba v prihodnje to bolje organizirati in upam, da bomo prihodnje lahko proračun zastavili na tak način, da bo preglednejši. Hvala lepa, dve minuti, gospod Torvalc. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naslednja hvala pa gre poročevalcu, mojemu prijatelju in zekutarandu. proces dela na tem proračunu je bil, milo rečeno, izredno zanimiv. Ali je bil pregledan, ne vem, moral bi biti. Eh, ponavadi si želimo verjeti, da je politika finančnih virov nekaj posebnega, vendar mora biti pregledna. Vse govorimo ponavadi tako in to tudi upamo. Dejstvo pa je, da je proračun tega parlamenta tako zamotan, da je to pravzaprav nespremljivo. Veliko je tudi strukturnih težav, ni nobene diferencijacije med tekočimi stroški in naložbami, ni podrobnih informacij o zunanjih stroških, kako se sredstva dejansko uporabljajo, ni pravega razlikovanja med posameznimi vrsticami in to ni bil prvotni namen strukture proračuna to pa smo v bistvu gradili na temeljih iz leta 94. Vemo, da smo s tem parlamentom začeli leta 57. Eh, Sebastian Brand je že leta 1994 v svoji knjigi napisal, da živimo na ladji norcev in bojim se, da se tako še naprej obnašamo. Eh, zato smo se odločili, da bomo jutri glasovali proti. Ne bomo del te posadke, ki pluje v neznano, ne da bi vedela, kako se ladja sploh obnaša v nevarnih vodah. In zato mislim, da se moramo zadev, ki tako resno uh, ukvarjajo z vprašanjem Evropske unije, da ni čudno, da smo si prislužili nezaupanje naših sodržavljanov. Teh zadev se bo treba v prihodnje lotiti resne. Hvala. Gospod Omerži, minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Uh, Hvala lepa, dovolite mi naj, najprej pozdravim delo, ki ga je opravil naš poročevalec. To nikakor ni bilo lahko delo. S tem proračunom smo v bistvu hoteli doseči troje in sicer ohranjati in varovati evropsko demokracijo, potem soočiti se eh, s problemi varnosti in poleg tega smo hoteli s tem postaviti določen zgled za prihodnost. Glede zglednosti mislim, da bi lahko bolje delovali. Prepričan sem, da je določeno število eh, odhodkov in stroškov nepotrebnih, da niso bili dovolj uh, koristi, naprimer obnova eh, pisarno v Evropskem parlamentu. Prav tako menim, eh, da so nejasni določeni stroški, naprimer potni stroški evropskih poslancev in poslank. Bistvo pa ostaja še vedno v tem, da lahko v prihodnje okrepimo zakonodajne zmogljivosti Evropskega parlamenta in evropske demokracije. In zato moram reči, da ne razumem tistega, kar je bilo pripomljeno v zvezi eh, s prevodom, se smo enoglasno to sklenili na našem odboru ravno zaradi sredstev, ki so bila na voljo. V Upam pa, da bomo v prihodnje ohranili tradicijo vseh uradnih jezikov Evropske unije in da bomo za to tudi našli sredstva v kratkem. Hvala lepa. Za minuto in pol, gospod Fernandeš. Hvala, gospod predsedujoča. Dovolite, da čestitam poročevalcu in da izpostavim, kako veliko dela je bilo uloženega v to poročilo, tako da mu je treba čestitati in glasovali bomo za poročilo. Ne vas spomnim, da je evropski proračun predstavlja investicijski proračun 94 odhodkov je namenjenih investicijam, le 6 odstotkov je administrativnih odhodkov. Če tukaj govorimo o proračunu Evropskega parlamenta, govorimo pravzaprav o petini splošne, eh, splošnih administrativnih odhodkov Evropske unije. Braniti moramo interese naših državljanov in zato pomeni, eh, da moramo delati na dobri zakonodaji, na dobri zakonodaji in če želimo to zagotoviti, potrebujemo nujni minimum v smislu človeških in tehničnih virov, seveda pa vsi tudi branimo raznolikost, kar pomeni večjezičnost. Seveda potrebujemo tudi varnost za tiste, ki tu delajo, zato potrebujemo robusten sistem, ki nas bo branil pred napadi. Vsega tega se moramo zavezati in potrebujemo sredstva, ki nam bodo pomagala doseči ta cilj. Želimo si rigorozen proračun in to smo skušali doseči. Potrebujemo pa tudi učinkovit proračun, ki bo imel zadostna sredstva, s katerimi bomo se lahko pozitivno odzvali na izzive, s katerimi se spoprijemamo seveda veste, kakšni so izzivi pred nami, tako da vas prosim, da glasujete za to poročilo. Seveda to poročilo ni idealno, je pa najboljše, kar je bilo mogoče doseči z vidika prihrankov, z vidika izboljšav eh, in z vidika eh, izboljšanja prvotnega predloga generalnega sekretarja. Hvala lepa, gospod Vijoti, minuta. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Osredotočil se bom na nekaj vidikov tega proračuna. Prvo naj se zahvalim poročevalcu in vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Delo, ki smo ga opravili v odboru, eh, vse skupine, je omogočilo veliko več prihodkov, kot bi jih sicer bili deležni. Novi izdatki za varnost so po našem prepričanju, nekaj, kar ne gre v prid le naše lasne varnosti, temveč tudi v prid varnosti vseh, ki delajo v parlamentu. Ne gre tukaj samo za poslance, tu tudi osebje. Torej, ti odhodki so izjemno pomembni. Mislim pa, da če govorimo o varnosti, ni prav, da utemeljujemo in opravičujemo vsakršne odhodke. To bi bilo pretirano. Določeni ukrepi so bili pretirani. Obstaja pa tudi več težav pri tem, ko skušamo zagotoviti, da bodo naši državljani razumeli, da je ta proračun bolj ravnotežen in da uh, ustreza njihovim potrebam. Mislim, da tega doslej še nismo dosegli. Hvala lepa. Sedaj pa za minuto gospod Benito. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Dovolite, da začnem s tem, da ovržem in. Uh, izrazim nestrinjanje z načinom, kako je bil ta proračun pripravljen. Zakonodajna pooblastila parlamenta so že dovolj omejena, hkrati pa smo imeli samo en dan, da bi lahko ocenili uh, predlog komisije. Pred nami v Evropski uniji se odvija kriza, države morajo varčevati in morda bi bilo treba začeti prvo v ustanovah. Ni neke uh, opredelitve uh, izrednih uh, odhodkov v investicijih. Plačujejo se le, leti v poslovnem stor, uh, razredu, uh, zagotavljajo se določene luksuzne storitve. Treba je omejiti stvari na nujne parlamentarne dejavnosti. Uh, Uh, prav tako se strinjamo s tistimi, ki se zazemajo za en sedež parlamenta. To, da imamo več sedežev in da je treba potovati sem in tja, povzroča izdatko v višini 180 milijonov na leto. Če dovolite, bi predlagal, da se sedež Evropske unije predstavi v Bilbao, odkud prihajam jaz. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Šedrahovski. Um, minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospe in gospodje, znova se ponavljam, kaj ti izkoristil bom najprej priložnost, da se zahvalim poročevalcem, vsem poročevalcem v senci za so dobro sodelovanje. Sedaj pa nekaj originalnega, nekaj edinstvenega, kar danes še nismo slišali. Morda niste tega še ugotovili, ampak Evropski parlament postaja če dalje pomembnejši. Posledica tega je, da je tudi izpostavljen če dalje večji nevarnosti. To pomeni, da v naslednjem proračunu ne smemo, eh, ni dovolj, da zagotovimo le dovolj sredstva za varnost, hkrati moramo biti tudi prožni. Le tako bomo lahko upeljevali ad hoc ukrepi, ki so bili letos tudi že potrebni. Pa še drug pomemben vidik bi želel omeniti. Namreč nima smisla, da razpravljamo, kako učinkovito ali neučinkovito je, da se porabljajo sredstva za potovanje med Bruslem in Strasburgom. Bojim bojim se, da je to pač dejstvo, s katerim se moramo naučiti živeti. Evropski parlament nima le ene ali dveh stavb, imamo tri stavbe, eh, v katerih moramo zagotoviti ustrezno varnost in varovanje, če želimo poskrbeti, da bodo vsi, ki delajo v parlamentu, tu di varni. Če se želimo pogovarjati o tem, koliko ne bi prihranili, če bomo eno od teh stavb uh, odpravili, potem mislim, da ta razprava ni zelo smiselna, kajti v tem primeru uh, Um, ni prav, da govorimo samo o uravnoteženosti prihodkov in odhodkov. Pomembneje je, kako učinkovito se porabljajo sredstva. Zato mislim, da bi morali vsi pravzaprav poskusiti uh, prispevati k čim bolj učinkoviti izkoriščenosti sredstvom. Hvala lepa. Gospod Maniča manjka za minuto. Gospe in gospodje, ko pripravljate proračun, uh, ni nič preprostejšega, kot pa da pomnožite lanski proračun z eh, inflacijsko stopnjo ali kakim drugim koeficientom in če bi se ta proces ponavljal, bi lahko prišlo do nenatančnosti eh, uh, in neočinkovitosti pri izrabi sredstev. V zadnjih letih je bila inflacija veliko nižja uh, kot eh, bi bila predvidena inflacijska stopnja, ko smo pripravljali proračun. Vendar pa tega sedaj v naslednjih proračunih potem ne upoštevamo. Dragi kolegi in kolegice, seveda moramo to izboljšati in tak je tudi naš namen in upam, da bomo po jutrišnjem glasovanju vse prihodnje proračune Evropskega parlamenta pripravljali glede na dejanske potrebe iz posameznih postavk. Prav je, da pokažemo javnosti, da sredstvi upravljamo na vse učinkovito. Najlepša hvala. Hvala. Naslednji gospod Dorfer, minuto in pol. Eh, Hvala lepa. Zahvalil bi se poročevalcu in poročevalcem v senci, kajti dobili smo trden rezultat, ki ga lahko tudi predstavljamo od navzven pri takšni instituciji, kot je naša, je zelo pomembno, da vidimo dve plati. Po eni strani vsekakor državljani zahtevajo, da ravnamo skrbno s sredstvi in to skušamo eh, in eh, skušamo čim manj sredstev uporabljati za naše dejavnosti. Mislim, da tukaj obstajajo določene možnosti. Če pomislim na dejstvo, da delegacije potujejo, tukaj lahko razmislimo o tem, koliko ljudi mora biti udeleženih v delegacijo, katere jezike potrebujemo in tako naprej. In mislim, da je um, to že upoštevano upoštevano v tem uh, predlogu in te lahko podprem. Kar pa zadeva kakovost uh, parlamentarnega dela, tudi to je druga plat. To pa seveda se stoji iz financiranja naših uh, eh, sodelovcev, iz financiranja političnih strank in na srečo nam je uspelo pripraviti. Uh, tudi proračun za evropsko družbo, parlamentarno družbo, ki ji predsedujem in mislim, da bo to pripomoglo k poglabljanju dokumentarne, demokratične razprave. Torej, če povzamem, ta proračun lahko brez pomislekov potrdim in upam, da bomo jutri dejansko tudi vsi tako glasovali. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa postopek proste razprave. Najprej gospod Negresko za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoče. Poročilo o oceni proračuna za Evropski parlament za leto 2017 pre, prikazuje uravnotežen pristop k sredstvom, ki so potrebna za delovanje Evropskega parlamenta. Pomembni ukrepi so bili predlagani za večjo preglednost in učinkovitost. Uh, objava podrobnega proračuna na spletni strani bi bila znak in je znak naše eh, volje, da želimo, da bi nas vsi državljani bolje razumeli. Močna demokracija seveda eh, izhaja iz močnega parlamenta, ki komunicira z državljani. Evropski parlament, parlament ne bi smel biti znan le v Strasburu in v Bruslu, ampak posod po Evropi bi ga morali poznati. Zato mislim, da ni dobro, da se odnašajo nove razlike med različne države članice. Obstajajo seveda določene omejitve, ki se eh, navajajo za vzhodno Evropo in to pomeni, da bodo eh, zaposleni iz teh eh, področji plačeni manj. Hvala lepa. Gospod Marijas. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. V okviru te ocene proračuna Eh, za Evropski parlament leta 2007 so najbolj izpostavljeni vidiki varnost in kibernetska varnost. To sta glavni, glavna cilja in predvideno je, da bi ta proračunski, proračunski načrt eh, bil zvišan za približno 3,9 odstotka v primerjavi s proračunom za leto 2016. In tukaj gre zlasti tudi za investicije v višini 36 milijonov evrov prav za varnost in kibernetsko varnost v prvi vrsti pa je treba pr dobro preveriti, kakšne so nevarnosti, s katerimi se dejansko spoprijema Evropski parlament. Torej, treba je navesti prihodnje varnostne ukrepe, pa tudi posledice, ki bi jih ti ukrepi lahko imeli. Torej, priprava našega proračuna mora biti natančno preverjena vsako leto. Zelo pregledni moramo biti tako pri prihodkih, kot pri odhodkih pre, preglednost v vsem pogledu je naša nujna um, zapoved. Hvala, gospa Loreda. Najlepša hvala. Najprej dovolite, da se zahvalim gospodu Tarandu za vse delo, ki ga vložil v to poročilo. Prav tako bi vas opozorila na to, prioriteto za irščino in za irce torej dejstvo da je izražena podpora irskemu jeziku zelo pomembno je eh, to naš jezik je treba promovirati in biti mora postavljati na enako raven kot jo zauzemajo vsi drugi evropski jeziki na ta način bomo lahko jasno povedali kako pomembna je naša identiteta in kako se tudi priznava v parlamentu prav tako bi pozdravila dejstvo da bo 3,7 evrov, eh, milijonov evrov namenjenih prav eh, za irščino, tako da bomo lahko začeli z procesom najemanja za zagotavljanje jezikovnih storitev. Tako da resnično upam, da bomo v prihodnje lahko imeli korist iz tega irskega jezika. Jaz se za to zavzamem in upam, da bodo te storitve tudi dokončno zagotovljene. Hvala lepa. Naslednji govornik, gospod Vigas. Eh, registramos neste <clears throat> relatório a importância de sermos eficientes. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Um, opažamo dejstvo, da je treba tukaj uh, zagotoviti odhodke, ki bodo pregledni, uh, tudi racionalizacija mora biti nadaljevana in ta racionalizacija mora pravzaprav biti izpeljana tako, da ne bo prišlo do kakršnekoli diskriminacije ali izključevanja. Vendar pa mislimo, da je sicer varnost pomembna, vendar pa vidimo, da se sedaj s tem naš parlament pretvorja v utvrbo ali pa v zapor. Sočasno pa se uh, um, pravi, da želimo, da bi Evropski parlament igral večjo vlogo. Prav tako vidimo, kaj se predlaga v zvezi z šoferskimi storitvami. Mislim, da bi morali pravzaprav mi biti zgled glede tega, kako ravnamo z našim osebjem. Hvala, sedaj pa dajem besedo gospodu Tarandu uh, za zaključne besede. Zvolite. You, Hvala, gospod predsedujoči. Tale razprava je bila zanimiva in tudi vsebinska komentarji, nagovori so nami naredili eh, dober vtis. Kakšnih 20 nas eh, prisustuje v tej pozni uri, v tem parlamentem in naši um, vidiki, naša stališča bodo odločala, kako se bo glasovalo jutri. In kot sem rekel, sem pravzaprav dokaj dobro pripravljen na to, da bom živel za demokratičnim uh, rezultatom. Prav tako sem pripravljen na zadnje sestanke še nocoj, če bi kdo se želel še sestati in če meni, da bi lahko še kakorkoli uh, izboljšali to poročilo. Tukaj iščemo kompromis med različnimi ustanovami, političnimi skupinami, osebnostmi in uh, več teh sem imel priložnost um, spoznati na tej zadnji poti. Torej, nobeno takšne poročilo ne more, ne more biti idealno. Vsekakor je marsikaj uh, takega, kar bi lahko, čemor bi se lahko posvehovali ali kar bi lahko kritizirali. Ampak to imamo, juta, to je, kar imamo in jutri bomo glasovali in videli bomo, kakšen bo rezultat, kaj se bo zgodilo. Hvala. Hvala tudi vam. S tem je naša razprava o proračunu.